področja tudi znotraj okvira Evropske digitalne agende. Mislim, da je, nek, da je to nekaj, za kar se moramo boriti. Hvala lepa. Kolik. Hvala, gospa komisarka. Razprava je končana. Glasovali bomo v Bruslju čez dva tedna na delnem plenarnem zasedanju. Report report by... Naslednje poročilo je poročilo Marit Polsen o vrednotenju in oceni akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006-2010. Vidim, da je poročal, poročevalka že tule pred nami in daje mi štiri minute, da por predstavi poročilo. Tak, Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Dobro počutje živali je nekaj kar večina med nami občuti tako rekoč dnevno. Gre za dobro počutje, ne gre le za dobro počutje živali, gre namreč tudi za nekaj, kar nas, ljudi, zadeva. Gre za odraz tistega, kar si mislimo sami o sebi, kako vidimo sebe, kako vidimo Evropo, kako vidimo našo civilizacijo in njeno vsebino. In tukaj mislim, da gre dejansko za nekaj zelo pomembnega tudi stališča, kako cenimo svoje življenje. S podporo večine članov odbora za kmetijstvo uh, smo tukaj pregledali akcijski načrt za obdobje 2006-2010, ko je bilo predstavljenih nekaj projektov in so se začeli tudi izvajati ti projekti. Ko sem pregledovala te materijale in razmišljajo tudi o prihodnosti, torej o akcijskem načrtu 2011-2015, se mi je zdelo prav, da okrepimo nekatere dele zakonodaje, ki sicer že obstajajo na tem področju. Res je, danes še pos, predvsem, kar se tiče direktive o svinskem mesu, ostaja tu večno vprašanje transporta teh živali. Torej, vprašanje, ki se vse čas pojavlja. Seveda potrebujemo tu ustrezen nadzor, spoštovanje zakonodaje in ustrezne sankcije. Mislim tudi, da je treba iti dlje od besedil, ki jih že imamo. In kako iti dlje, kako zauzeti neko bolj globalno gledanje. Želeli bi si namreč neko globalno zakonodajo v zvezi z živalmi, ki bo veljavna za, celotno, za celoten notranji trg na različnih ravneh, ki jih bodo seveda potem upoštevali po vseh državah članicah. Gre za veliko inovacijo. Stvar mora biti seveda v korist konkurenčnosti, kajti nihče ne bo mogel biti konkurenčen, če bo imel različna merila za dobro počutje živali. Hkrati je treba upoštevati, da smo mi sami tisti, da je EU tista, ki ima precej večje zahteve eh, in obvezu, obvezujoče zahteve do proizvajalcev kot naši sosedje. In tu se moramo seveda bati eh, nelojalne konkurence tretjih držav težko je imeti tukaj više kriterije, če ne bomo ustrezno reagirali tudi na tisto, kar prihaja od zunaj. Pravzaprav na nek način plačujemo za svojo zaščito živali, hkrati pa moramo vendarle iz tega imeti tudi nek dobiček in neko korist. Potrebujemo torej nek ustrezen sistem ali neko omrežje, ki bo dobro organizirano. Sprašujem se, ali resnično potrebujemo neko novo uh, uh, agencijo ali kaj podobnega. Ne, že dovolj inštitucij imamo, znanstvenih ustanov in tako naprej, ki zelo dobro delujejo, samo njihovo delo je treba bolje uskladiti. Kar je pomembno, tako se mi zdi, je nadzor nad uporabo antibiotikov pri vzreji živali. In tu ne gre samo za tveganja ki izhajajo iz ostankov antibiotikov v, v prehrani, mislim, da je pomembno tudi to, da so antibiotiki nasplošno nevarnost za vse nas, tako za živali kot za ljudi. Hvala lepa. Davis, Gospod Davis, izvolite. Gospod predsedojoči, rad bi omenil zakonodajo, iz, o kateri smo govorili pred nekaj leti. to je direktiva o kokoših, namreč gre za to, da bi do konca naslednjega leta moralo tu priti do sprememb in to bo stalo ogromno denarja. Gre za kokoši nesnice, gre za uh, opremo, tehnično opremo in številni kmetje so že v, investirali v takšno opremo, ampak sprašujem se, ali bomo uspeli te zadeve uveljaviti v celotni Evropske uniji. Bojim se, da ne kakšne dejavnosti bo komisija tukaj izpeljala, zato da bo to ustrezno izvajano po celotni uniji. Predlagana je bila celo ukinitev oziroma prepoved za trgovanje z jajci, eh, pri tem pa je pomembno, da se sami kmetje, da sami kmetje zagotovijo ustrezen standard teh živali. Gospod Danten, izvolite hvala gospod predsedujoči hvala gospa eh, paulsen za vaše poročilo rad bi se zahvalil za to poročilo še posebej eh, tudi v smislu tega kar smo deli že v naši delali v naši skupini Med državami članicami so tu različni pogledi, vsi ne gledajo na te stvari z istim očesom. Ugotovimo lahko, da je zakonodaja počasi vendarle prišla do ustreznega standarda, ki nam omogoča boljše delovanje v mednarodnih pogajanjih in boljši nadzor nad uvoženimi izdelki. Ampak Tudi to nekaj stane, to je treba povedati in vsak dan lahko ugotovimo, da so stroški tu vedno večji za rejce, za različne akterje na tem področju. In to v trenutku, ko je rentabilnost v kmetijstvu zelo uh, na majavih nogah. Kar se tiče skupne kmetijske politike, je treba vedeti, da vsako leto porabimo 100 evrov na prebivalca za to politiko, Pri tem je potem dobro počutje živali nekaj, kar bo tudi treba ustrezno obravnavati zdaj v tem smislu. Hvala lepa. Eh, zdaj pa gospod Ancila, ki se zahvaljuje gospej Polsen za odlično poročilo. Glede na to, eh, za kakšne probleme tu prihaja v zvezi z SKP, je treba ustrezno reagirati. Dobro počutje živali je seveda zelo pomembno eh, za to, da te živali čim bolj normalno in naravno živijo. Na skupnostni ravni moramo spodbujati eh, konkurenčnost na področju kmetijstva in seveda ustrezno obravnavati dobro počutje živali. Ampak hkrati je treba eh, torej skrbeti za obe plati. Države članice morajo ponovno proučiti tehnologije za vzrejo živali in morda znova upeljati stare tehnologije, uh, tako da se bodo ustrezno uh, Eh, eh, da, da bodo ustrezno obravnavane potrebe teh živali. Na ta način bo zagotovljena tudi večja varnost dostopnosti do, do prehrane. Treba izkoristiti potencial, ki ga dajo te nove tehnologije, zato da pridemo do ustreznih eh, rezultatov tudi z moderno tehnologijo. Pri tem je treba vključiti civilno družbo, vse državljane, glede na prioritete vseh posameznih držav članic. Hvala lepa. Eh, Eläinten hyvinvointi mittaa myös meidän eurooppalaisten ihmisten Torej, seveda je dobro počutje živali in zdravstveno, zdravstvena zaščita živali tudi merilo, eh, kako eh, cenimo življenje. Seveda je treba pravne predpise in izvajanje teh pravnih predpisov tudi ustrezno nadzirati. Govorilo se je o transportu živali. Tu smo videli tudi uh, hude posnetke in filme, naprimer na televiziji, torej uh, o trpinčenju živali, griza, dobro počutje za varstvo živali in pričakujem si od komisije, da uh, ravna odločno, tako da uh, bo zagotovljeno, da se z živalmi ravna na ustrezni način. Please. Uh, Predsedujoči, spoštovani poslanci, naj se zahvalim parlamentu, predvsem gospe Polsen, za pobudo, da se pripravi akcijski načrt za dobro počutje živali. To poročilo ni samo odsev preteklosti, ampak vsebuje kar nekaj koristnih idej za naslednjo strategijo za dobro počutje živali. Akcijski načrt je bil sprejet leta 2006 in pravzaprav je bil uspeh. Združil je ločene pobude v neko enotno vizijo o dobrem počutju živali in tudi izvajanje te strategije je bilo zadovoljujoče. Komisija se strinja stališči, ki so bila izražena v tem zasedanju. Implementacija še ni ustrezna. In eh, kar se tiče vprašanja Krisa Davisa, bomo podali ustni odgovor na to specifično vprašanje. Komisija se želi osredotočati na izvajanje, na implementacijo ne samo zaradi pravne države, ampak tudi zaradi zagotavljanja pravične konkurence. Prav tako se strinjamo s tem, da je pomembno spodbujati pravično konkurenco med proizvajalci znotraj Evropske unije in pa zunaj Evropske unije. Um, naša stališča moramo braniti tudi v okviru pogajanj z STO. V naši naslednji strategiji bo zapisano, kako želimo to začeti. Prav tako sem vzel na znanje, da ste zahtevali nov načrt za leto 2011-2015 in eh, naj vas obvestim, da komisar že dela na tem. Naša ambicija je, da spostavimo novo strategijo za dobro počutje živali, ki bo imela holističen pristop in bo upoštevala celotne stroške za evropske proizvajalce in pa eh, tudi ukrepe za dobro čute živali, tudi v luči konkurence. Kakor je bilo omenjeno v 13. členu Eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta člen povdarja um, ehm, potrebo potem, da se upošteva vse živali, kako ste zapisali tudi vi, gospa Polson, v poročilu. Uh, in eh, to, da to zahtevate, je dobra ideja. Ta člen bi lahko bil osnova za naslednjo zakonodajo, pa tudi, ko gre za osveščanje potrošnikov, ko gre za raziskave, za izobraževanje in pa za uh, razširanje visokih standardov. Prav tako sem vzel na znanje, da ste se zauzeli za Evropsko mrežo referencnih centrov za dobro občutje živali. To bi dobro upletlo ustanove v državah članicah pri pobudah za prizadevanja za dobro počutje živali. Prav tako poštivam vaše mnenje, da bi morali natančno analizirati stroške in pa konkurenčnost. Moramo biti skladni z našimi politikami, moramo imeti pred očmi uh, sonaravnost naših predlogov uh, in to z globalnega vidika. Poročilo prav tako povdarja, da bi proračun moral odražati te naše ambicije. In sicer na ta način, da se da na razpolago dovolj sredstev za raziskave, za nove tehnologije in pa tehnike na področju zagotavljanja dobrega počutja živali. Poročilo prav tako